Pa še eno um, najavo imam. Pred naslednjo razpravo namreč predsednik je prejel prošnje za spremembe v članstvih strani ELS in skupine ENF. Te spremembe bodo zapisane v zapisniku današnje seje in če nihče ne bo ugovarjal, bodo.